Redno zasedanje je 3. februarja, začne se od 9. In eh, dobili ste že eh, dnevni red, ki je objavljen v dokumentu, ravno tako je dnevni red objavljen